Eh, obrazložijo svoje glasovanje brez nepotrebnega hrupa. Začela bom čez pol minute. verehrte kolleginnen und kollegen wir kommen nun zu den erklärungen zur abstimmung. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Zdaj pa prehajamo na obrazložitve glasov. Prva točka je priporočilo gospoda Valence o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Liberijo. Pov prvi govornik je gospod Jean-Luc Mélenchon za eno minuto. Za je m'oppose à ce texte par Proti temu besedilu sem glasoval zato, ker podpira logiko vmešavanja Evropske unije v naravne vire drugih držav, kot je naprimer Liberija. Zdi se mi, da je to nedopustno, ker 50 odstotkov lokalnega prebivalstva živi od ribištva in tukaj govorimo o 3500 eh, tonah tun in to ravno omogoča ljudem, da preživijo z isemi, da gre tukaj za ukrepe, ki bodo ponovno škodili lokalnemu prebivalstvu. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mamikin za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta sporazum bo omogočil evropskim ribičem, da bodo lahko zakonito Eh, ribarili v vodah Liberije. To bo tudi izboljšalo gospodarsko sodelovanje med eh, vsemi podpisicami, še zlasti, kadar gre za ribolov tune. V Liberiji 12 odstotkov skupnega BDP-ja izhaja ravno iz ribištva. In pravzaprav gre tukaj za zelo majno količino. Ribištvo bi lahko odigralo veliko pomembnejšo vlogo v gospodarstvu Liberije. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Hanan za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča ne vem, če govorimo tukaj o tujih ribah, gre pravzaprav za ekološko katastrofo, ki jo je povzročila pri nas skupna ribiška politika v naših evropskih vodah. To povzroča številne probleme in v bistvu tukaj zdaj širimo ta problem na druge države in hočemo še hitreje povezati druge države z nami, ne glede na praktične pomisleke in ovire. In eh, v bistvu govorimo o tem, da teoretično vsi lahko dostopamo enako do enakih virov, čeprav to dejansko ni res in s tem samo širimo bedo, kar je v bistvu širjenje istega načela, kot ga kaže evroobmoče ali pa eh, šengenski prostor. Vse vedno vodi k temu, da govorimo o vedno eh, bolj združeni Evropi, vendar povzročamo s tem veliko škode. Za Eh, kar je ravno tak primer tudi z ribištvom in to je vse, kar morate vedeti o tem, kako ukrepa Evropa. Eh, Hvala. Naslednji je gospod Stefan Malo za eno minuto. Ah, aha, gospod Malo ne bo govoril. Naslednji je gospod James Carver za eno minuto. Thank you, madam president. Um... Hvala, gospa predsedojoča. Seveda sem glasoval proti, ker smo bili priča številnim debaklom, eh, ki so posledica skupne ribiške politike v Evropski uniji in sedaj je treba to slabo prakso širiti še na zahodno afriško obalo. Videli smo, kakšno škodo smo povzročili že drugim v Afriki. Mislim, da s tem ne bomo pomagali državam v razvoju po vsem svetu. 600 tisoč evrov so prejeli v raznih oblikah. Uh, uh, pomoči in tukaj govorimo o 6500 tonah liberijskih rib. Kaj bomo dosegli s tem? Uh, nikoli ne govorimo o stranskih učinkih in uh, mislim, da lahko pričakujemo enake stranske učinke, kot smo jih videli po drugih državah zahodnoafriške obale in uh, pravzaprav uh, gre za to, to, da je, gre za nezaslišano nesrečo, tudi humanitarno nesrečo, ki jo povzročamo s svojimi ukrepi. Hvala. Zdaj pa naslednje priporočilo. In sicer gre za priporočilo gospoda Mata o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku eh, na podlagi sporazuma med Evropsko unijo in Mauretanijo. Prvi je gospod Mamikin za eno minuto. Hvala, da sem sprejšel, da te skunze. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prvi sporazum je bil sklenjen leta 1989, potem smo imeli še nekaj nadaljnih sporazumov. Poskušali smo eh, rešiti obstoječe težave, vendar žal je stanje tako, da je bila Mauritanija proti temu, da bi uh, se ustrezno obnašala v zvezi z otoki, kanarskimi otoki in Las Palmas. No, ampak rad bi povdaril, da bi komisija morala načeloma posvečati več pozornosti to vrsti vprašanjem tudi na drugih sestankih odborov. Eh, pomembno je tudi, kako so ti sporazumi strukturirani, kakšne zahteve se postavljajo. Eh, zaenkrat se mi zdi, da so zahteve nelogične, ampak vseeno sem glasoval za. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Henen za eno minuto. Očitno gospoda Henona ni več v dvorani to pomeni, da je na vrsti naslednje poročilo, poročilo Tomašič, nova orodja teritorijalnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014 do 2020. Prva govornica je gospa Morvaj za eno minuto. Najlepša hvala. Evropska unija stalno prihaja na dan z različnimi koncepti, ki naj bi bili revolucionarni, ki obljubljajo revolucionarno politiko, ki prinaša spremembe in to poslušam že zadnjih sedem let. Po mojih izkušnjah pa se za običajne ljudi nič ne spremeni na bolje. Prav gotovo se nič ne zgodi eh, boljšega ljudem, ki jih ponavadi spravljamo v drugi razred in potem govorimo o lokalnem razvoju, o različnih ukrepih Treba pa se je zapomniti, da pravzaprav Evropska unija postavlja različne dodatne ovire državam članicam. To velja za Mačarsko. Nam so dobesedno ukradli zemljo, ni več mačarske zemlje, vse so pokupili tuji lastniki, mala in srednja podjetja praktično ne obstajajo več zaradi multinacional, ki so uničile mala podjetja in prav tako nimamo več dobrih vodij. Vsi izobraženi, pametni ljudje so zapustili tudi mađarsko in to se dogaja tudi drugod. Najlepša hvala. Naslednji je še enkrat gospod Mamikin za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Kot uh, vemo, v obdobju načrtovanja od let 2014 do 2020 se zelo poudarja integriran in ozemeljski pristop uh, na področju kohezijske politike. Uh, dva nova instrumenta imamo. Lokalni razvoj, ki ga vodijo lokalne skupnosti in pa vključujoč oziroma integriran teritorijalni razvoj. Vključene so regionalne ravni, zato da bi se zagotovila eh, sinergija med eh, javnim in zasebnim sektorjem. Teritorijalno strategijo želimo izvajati zdaj tako, da bodo viri oziroma sredstva prihajala iz različnih virov. 16 milijard evrov to znaša in uh, sam podpiram to uh, poročilo. Gospa Makove, za eno minuto je naslednja. Eh, Hvala. Lizbonska pogodba iz leta 2008 predvideva, da je ozemljska kohezija eden glavnih ciljev Evropske unije in to mora podpirati ustrezna kohezijska politika in strukturni skladi, še posebej strukturni skladi, zato da se izognemo eh, neenakostim eh, med različnimi regijami in to bi lahko potem povzročilo eh, neenakomeren razvoj po različnih regijah EU. Zdaj imamo nove instrumente za obdobje 2014 do 2020, eh, tako bodo izboljšana partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem in eh, pospešen bo trajnostni razvoj. Eh, zdaj je treba zagotoviti tudi rast države. Ponavadi si prizadevajo bolj za centraliziran razvoj oziroma v Evropi eh, se več sredstev nameni eh, središčem in eh, ne toliko obrobju. V Romuniji pa naprimer veliko ljudi živi na podeželju in treba je narediti nekaj, da se izboljša konkurenčnost. Najlepša hvala. Na vrsti bi bil gospod Henen, ki ga ni več. Naslednji je gospod Pospešil za eno minuto.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 Eh, projekti. Prepričan sem, da je ta politika eh, pozitivna in da pozitivni vidiki prevladajo nad negativnimi. Eh, sam podpiram to politiko in to poročilo. Na ta način bomo dobili nove instrumente, ki bodo na voljo lokalnim skupnostim in občinam. In te bodo lahko prosile za financiranje svojih projektov. Stopna učinkovitosti pa je nekaj, kar je treba nadzorovati, kajti obstajajo projekti, katerih učinkovitost lahko postavimo pod vprašaj. In mislim, da bi morali narediti vse za to, da zmanjšamo upravno breme za mesta in občine, kajti včasih eh, mesta iz formalnih razlogov ne morejo dostopati do eh, financiranja. Hvala. Zdi se, da gospoda Mavluja ni, prav tako gospoda Polčaka ni več v dvorani. Eh, verjetno sta bila že zelo lačna. In to pomeni, da je naslednji gorec gospod Etheridge hvala glasoval sem proti tem ukrepom vedno glasujem proti takim stvarem v odboru regi in to iz uh, načelnega razloga ljudje v Združenem kraljestvu plačujejo uh, davke davkoplačevalski denar je to in ta bi moral ostati v Združenem kraljestvu eh, Ta denar bi moral iti na davčne urade v Združeno kraljestvo, ne pa da se razprši po Evropi. Zelo mi je žal za to poročilo, ampak mislim, da ne bi smeli takih instrumentov financirati eh, z britanskim denarjem. Mi imamo svoje probleme. V moji regiji ljudje nimajo dostopa do šol, do zdravnikov, eh, mečejo jih iz hiš in stanovanj. Zdaj pa tukaj z davkoplačevalskim denarjem iz eh, Združenega kraljestva pomagamo ljudem v EU. In mislim, da bi morali tu stvar bolje urediti za britanske davkoplačevalce. Hvala. Še zadnje poročilo. Eh, in to je poročilo Iljane Jotove o kohezijski politiki v gorskih regijah EU. Prva govornica je v imenu GUNGL e gospa Marija Lidija Senra Rodriguez. Dve minuti dobite. Izvolite. Obrigada, predsednica este relatorio es un relatorio extremadamente ambiguo. Hvala. Mm, to je dvomno poročilo, ima eh, pozitivne vidike za gorske regije, to je res. Eh, poleg tega se podpira kmetijstvo v gorskih regijah, ampak drugi vidiki pa se mi zdijo zelo negativni. Naprimer, govori se o izkoriščanju eh, virov v gorah in o storitvah v gorskih regijah. Če ne bomo zagotovili javnih eh, storitev, ki bodo kakovostne tudi v gorskih območjih, potem ljudje ne bodo ostajali v gorskih regijah. In eh, to poročilo odpira vrata temu, da se. Uh, Eh, zaposluje eh, nove ljudi, ampak eh, pri storitvah nadaljavo, torej izobraževanje nadaljavo, zdravstvene storitve nadaljavo in to bo prispevalo k temu, da bodo gorske regije izgubljale prebivalstvo še naprej. Imamo tudi velika podjetja za energetiko in ta tukaj prevladajo nad majhnimi podjetji. In sicer z izgovorom, da naj bi Eh, izboljšali energetsko učinkovitost. Eh, prav tako so negativni vidiki povezani tudi z rudniki in rudniškimi podjetji. Hvala. Zdaj pa Kristina Morvaj. Povsem se strinjam s tem, da bi morali povezati ljudi, ki živijo v eh, zapuščenih oziroma oddaljenih regijah. Eh, zato potrebujemo dobro premišljeno strategijo. To bi že morali početi in to že v zadnjem desetletju, ne samo za gorske regije, ampak eh, pravzaprav za vse države, kjer eh, so stopne razvoja nižje kot drugod in kjer regije zaostajajo. Mislim, da ne bi smelo biti razlik med zahodnimi državami Evropske unije in pa vzhodnimi državami. Mogoče bi nam šlo celo bolje, če ne bi bili v EU. Treba je regije prepoznati, treba je prepoznati njihove probleme in ugotoviti tudi, da uničevanje eh, podeželskih področij ni na ključje, ne gre za neke naravne katastrofe, eh, ampak eh, se preprosto ljudje odseljujejo, ne želijo več živeti v vaseh in zaradi tega In zaradi neoliberalnih politik Evropske unije se ljudje izseljujejo. Eh, tukaj imamo tudi prostotrgovinske sporazume, ki so eh, krivi za to. Hvala. Naslednji govorec za eno minuto. Hvala. Gorsko območje predstavljajo 30 odstotkov eh, evropskega območja ne prejemajo pa dovolj pozornosti. Nažalost, če si ogledamo njihov prispevek eh, k evropskemu gospodarstvu, eh, mislim, da bi morali za te regije bolje poskrbeti in zato sem podprl to poročilo. Eh, morali bi razviti definicijo gorske regije znotraj kohezijske politike. Misliti moramo na poseljena gorska območja, eh, misliti moramo na podnebne spremembe in razmisliti bi morali tudi o tem, katere regije bi lahko naselili. Če razmišljamo o učinkovitosti, eh, potem mislim, da bi ta politika lahko bila zelo učinkovita. Hvala, gospa Monika Makovej, za eno minuto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 Eh, sploh ne za gorske regije. In iz tega razloga sem prosila Evropsko komisijo naj predstavi strategijo za to, da se te regije zaščitijo. Namreč zaenkrat za to ni dobro uh, poskrbljeno. Ni tolmačenja vse jezike. Gospa Makovej. um, dobite lahko še pol minute za to, da eh, nam še enkrat eh, predstavite svoje stališče. Pol minute ali eno minuto? Lahko prosim začnem znova. Am votat acest raport pentru că este în interesul României. Glasovala sem uh, za to poročilo, ker je v interesu Romunije. V našem interesu je, da Evropska unija investira v gorske regije. Uh, mi imamo Karpate, In potrebujemo financiranje za to regijo, eh, potrebujemo evropska sredstva za to, da bomo zaščitili okolje in razvili te regije. Eh, do tega trenutka Evropska unija ni imela strategije za gorske regije, ni bilo strategije za karpatsko regijo in eh, zato si želim, da bi eh, oblikovali tako strategijo, da bo ta regija imela dostop do financiranja in da se bo lahko razvila. Enako pomembno je tudi, da ne pozabimo na eh, zaposlovanje v teh regijah. O tem veliko govorimo, ampak eh, če teh regij ne bomo razvijali, če ne bomo vanje vlagali, potem ne bomo ustvarili delovnih mest. Eh, imamo sicer eh, turizem, ampak lahko bi razvili tudi druge projekte in druge vrste industrije. Hvala, gospod Polčak bi zdaj dobil besedo, ampak eh, ga ne vidim v dvorani, tako da je glavna oziroma da je zadnja govornica zdaj gospa Maginis za eno minuto. Hvala. Sveda sem glasovala za to poročilo. Gre za to, da se zaščiti oddaljene regije, gorske regije v državah Eh, poteka razprava, kakšen bi moral biti uravnotežen razvoj eh, po Evropski uniji in med regijami. Kot je rekla Monika eh, Makovej, potrebujemo storitve za tiste, ki živijo v teh regijah, naprimer široko poslovni internet, izobraževanje, zdravstvene storitve. Mislim, da je to poročilo zelo dobro in prihaja v pravem času. V oddaljenih regijah imamo velik problem z zaposlovanjem. Kako bomo mlade spodbujali, naj ostane v teh regijah in tam delajo? Če ne bodo imeli delovnih mest, ne bodo ostali. In to je velik izziv za Evropsko unijo in za države članice. No, pa še nekaj bi povedala. Povezala bi to poročilo s prejšnjo razpravo o zaposlovanju mladih. Na Irskem veliko govorimo tudi o tem, da so invalidni mladi izključeni iz scheme za eh, jamstva za mlade. Upam, da bo naš novi minister, eh, ki je odgovoren tudi za osebe s posebnimi potrebami, poskrbel za to. Hvala. No, ponavadi ne dovolimo aplauza z tribune, ampak ker je bila to zadnja govornica, sem z veseljem sprejela vaš uh, eh, aplauz. Hvala vsem, s tem je sestanek zaenkrat zaključen, nadaljujemo ob treh.